Izvolite. Eh, grazie, mi dispiace passare da... Eh, hvala lepa od takega prijetnega dogodka, kot je rojstni dan in čestitke kolegov, moram prejeti na nekaj manj prijetnega. Eh, pred enim tednom je skupina naših kolegov v delegaciji odšla v Zahodno Saharo, Zahodno Saharo in v Maroko in tam so jih um, eh, delali policisti in vzeli um, osebne dokumente ter jih z prvim letalom poslali nazaj. Upam, da to ni primerna eh, obravnava evropskih parlamentarcev, kjerkoli se najdejo, eh, v katerikoli državi, še zlasti ne pa v Maroku, s katerim imamo dobre odnose, veliko podpisanih konvencij in Zato, gospod eh, predsednik, sprašujem, ali eh, nameravate kakorkoli ukrepati pri maroških oblasteh v tem smislu. Sami veliko potujete, pred kratkim ste bili eh, večkrat v Italiji. Seveda sem eh, vesel, da ste šli tja. Eh, tam ste. Eh, malo drugače delovali kot eh, predsednik parlamenta, kot pa bi kot eh, predsednik eh, skupine socialistov. V vsakem primeru sprašujem, kako boste ukrepali pri tem neljubem dogodku. Ja, hvala lepa. To sicer ni bilo v zvezi z dnevnim redom, no, ampak to, kar ste omenili o tem, da so maroške oblasti zavrnile vstop eh, kolegov iz delegacije. O tem smo imeli zelo intenzivni pogovor na konferenci predsednikov. Kolega Brok kot eh, predsednik odbora za znanje eh, politiko naj bi stopil v stik s pristojnimi maroškimi oblastmi s tem v zvezi. Predpostavljam, da je gospod Brok tudi že storil, vsaj meni je sporočil, da je že bil v stiku z namestnikom ministra znanja zadeve Maroka v zvezi s to zadevo. Pristojni ciprski organi so me obvestili o imenovanju Joanesa Kasolidesa na mesto ciprskega zunanjega ministra zicer z dnem 1. marca. V imenu celotnega parlamenta čestitam kolegu Kasolidesu ob tem imenovanju.